Po posvetovanju s političnimi skupinami predsednik predlaga, da obrnemo naslednje dve točki na dnevnem redu. Prosim za malo pozornosti. Najprej Libija. V četrtek naj bi razpravljali o tem. V sredo popovdne bomo obravnavali to točko na mesto v četrtek zjutraj. 28. zasedanje Združenih narodov pa bomo obravnavali v četrtek do povdne, namesto v sredo popovdne. Kdo nasprotuje temu? Kot kaže, ne.